Gospod Robert Atkins, večni član odbora za promet in turizem. Konferenca predsednikov je na zasedanju 8. januarja 2009 v skladu z členom 42 uh, uredbe EG številka 45 skozi 2001.